Lepo pozdravljeni na popodanskem delu zasedanja odbora IMKO. V tem odboru dajemo potrošnikom poseben pomen, vsaj takšnega kot tistim, ki zagotavljajo blago in storitve. Dobro je, da je z nami tudi komisarka Jurova, enakopravnost oziroma enakost spolov, potrošniki in pravosodje. To so vaša tri področja. Sama bi celo potrošniki in enakost spolov navedla pred pravosodjem. Hvala, da ste danes z nami. Danes se bomo pogovarjali o pobudah komisije, o delovnem programu komisije. Izmenjali se bomo mnenja o zakonodajnih aktih, ki so v pripravi pa tudi o prednostnih nalogah do konca leta. Besedo bom predala komisarki, pripravila je uvodno izjavo. Že prej sem pojasnila, da so številni člani odbora izven Brusla na raznih misijah in delegacijah. So pa predstavniki vseh petih skupin skoraj da že v dvorani. Mislim, da so sedaj zastopene vse skupine. Hvala lepa, komisarka, da ste danes z nami. Dirče, madam. Gospa predsednica, gospe in gospodje. Hvala lepa odboru IMKO za sodelovanje. Hvala lepa, da ste me povabili na ta strukturiran dialog. Če se spomnite mojega zaslišanja, se verjetno spomnite, da sem takrat obljubila, da se bom z vami redno srečevala, ne samo na takšnih srečanjih, temveč tudi na raznih posvetovalnih srečanjih. Sama sem sprejela vsako priložnost, ki ste mi jo dali, da vas nagovorim, da prisluhnem vašemu mnenju. V času svojega mandata bom seveda predstavljala glas potrošnikov. Zagovarjala bom najbolj ranljive in tudi najbolj ranljive potrošnike. Potrošniki morajo imeti na voljo več izbire, večjo zaščito, pa tudi več zaupanja jim moramo zbuditi. To bo lakmusov test, ko bomo sprejemali nove zakonodajne predloge. Strinjamo se z vami, da moramo na prvo mesto postaviti potrošnike pri vsem, kar počnemo. Z veseljem lahko najavim, da smo v zadnjih mesecih dosegli velik napredek pri številnih pobudah, ki bodo veliko prispevale potrošnikom. Naj podarim energetsko unijo in predloge s tem v zvezi. Komisija je 25. februarja to tudi predstavila. Potrošnike smo postavili v samo središče teh predlogov. Želimo si, da bi potrošniki vzeli za svoje tudi vse tisto, kar se dogaja na energetskem področju, da bi zmanjšali višino računov, ki jih plačujejo, da bi sodelovali na trgu, da bi jih seveda tudi mi lahko zaščitili. Skupaj s komisarko Malmstromovo bova seveda tudi v okviru pogajno TTIP-u zagovarjali interese potrošnikov. ZDA e se moramo pogajati o sporazumu, ki bo naslavljal tudi potrebe in pomisleke potrošnikov. Lahko bomo s tem znižali cene, povečali kakovost storitev ustvarili nova delovna mesta. Te tip mora zagotoviti vse to in sočasno zaščititi tudi pravice potrošnikov. Potrošniki bi morali postati ključni akterji na digitalnem enotnem trgu. To je prednostna naloga za našo komisijo. Strategija za digitalni enotni trg bo predstavljena čez nekaj tednov. Prihodnji teden bomo začeli z orientacijsko razpravo na ravni kolegija. Sama prispevam k večjim vidikom te strategije, od pogodb do varstva podatkov, od orodi za primerjanje do vprašanj z področja računalništva v oblaku. Želim poenostaviti pravila za delovanje na spletu za digitalne nakupe. Digitalni enotni trg ima dober potencial, lahko zagotovi rast v Evropski uniji. Leta 2014 je le 15 odstotkov potrošnikov kupovalo preko spleta iz druge države članice. 44 odstotkov jih je kupovalo na spletu na nacionalni ravni, samo 5 odstotkov podjetij je prodajalo svoje proizvode čezmejno tudi preko spleta. V celoti moramo izkoristiti potencial digitalnega enotnega trga. Veliko manevrskega prostora še imamo na tem področju trenutna pravila glede nepravičnih pogodbenih pogojev ne ščitijo potrošnikov dovolj dobro pred neuravnoteženimi pogodbami, ko gre za digitalne vsebine. Te pogodbe običajno vse tveganje prelagajo na potrošnike. Nimamo evropskih pravil za okvarjene digitalne proizvode. Evropska unija bi morala zapolniti to pravno vrzel, še preden 28 držav članic sprejme ločen nabor pravil. Sedaj je nastopil trenutek za to, da sprejmemo tudi uredbo o digitalnih vsebinah. Sama sem pripravljena obravnavati različne možnosti, želim najti pošteno rešitev, ki bo omogočila potrošnikom, da dostopijo do digitalnega enotnega trga, ne da bi sočasno seveda obremenili podjetja če govorimo o podjetjih in pravičnosti msp ji so pogosto žrtev zavajojoči marketinških praks še zlasti če delujejo preko spleta in v čezmejnih transakcijah. Direktiva iz leta 2006 o zvajajočem primerjalnem oglaševanju ni dovolj jasna, ni dovolj učinkovita, zlasti, ko gre za čezmejno sodelovanje. Nima na voljo ustreznih orodij, zato je komisija prejšnje leto predstavila pregled ampak žal je zaradi evropskih volitev prišlo do zamude pri obravnavi tega predloga. Mi se zauzemamo za krepitev pravne varnosti, želimo zagotoviti večjo varnost MSP-jev pred tržnimi schemami in nepoštenimi praksami. Želimo prepovedati nekatere zavajojoče prakse. V drugi fazi pa bomo izboljšali izvršljivost tudi, ko gre za čezmejne primere. Politika na področju potrošnikov ni vezana zgolj na zakonodajo, temveč tudi na praktična urodja, naprimer kako reševati spore. Pred dvema tednoma so kolegi parlamentu predstavili model spletnega reševanja sporov, gre za novo platformo. Vesela sem, da je preizkus te platforme bil uspešno upravljen. 20 se jih je udeležilo tega dogodka, če vas seveda zanima ta platforma, lahko še enkrat podamo predstavitev. Januarja 2016 bo ta platforma tudi zaživela, s tem pa se bodo bistveno spremenili odnosi med evropskimi potrošniki in spletnimi trgovci. Platforma za spletno reševanje sporov bo okrepila zaupanje potrošnikov, pa tudi verodostojnost trgovcev. Enako velja tudi za paketna potovanja. Tudi tu potrebujemo verodostojna pravila. Komisija skupaj so zakonodajalcema išče način, kako doseči končni dogovor. Vesela sem za delo, ki ga upravljate. Še posebej bi se rada zahvalila poročevalki, gospe Colin Langen, poročevalcem v Senci, pa tudi predsednici odbora, gospe Ford, ter seveda tudi latvijskemu predsedstvu. Sama računam na vaše nadaljne sodelovanje v pogajanjih svetom. Želimo si, da bi v prihodnih mesecih dosegli dogovor. Gospe in gospodje, v času svojega mandata želim še posebej povdariti to, kako zakonodaja z področja potrošnikov živi v praksi, kako se jo izvaja. Takšna zakonodaja je ključnega pomena. Biti mora seveda prilagojena tudi digitalnemu enotnemu trgu. Ko smo pripravljali pregled uredbe o varstvu potrošnikov, smo se pogovarjali tudi o tem, kako krepiti možnosti držav članic, da delujejo proti spletnim kršitvam, kako se lahko hitreje lotijo to vrstnih spletnih kršitev. Gospe in gospode, gospa predsednica, zelo dobro se zavedam, da bo prihodnje leto obletnica. 40. obletnica prve zakonodaje z področja varstva potrošnikov. Zakonodaja je bila sprejeta 14. aprila leta 1975. Pet temeljnih pravic je uveljavila prvič v zgodovini pravica do zdravja in varstva, pravica do zaščite gospodarskih interesov, pravica do pravnih sredstev, pravica do informacij in izobraževanja, pravica do zastopanja. Tekom let smo korak za korakom dosegali napredek pri uveljavljanju teh temeljnih pravic, tako v pogodbah, kot tudi v posameznih zakonodajnih aktih. Ti danes predstavljajo tudi akiz področja varstvih, varstva potrošnikov. 40. obletnica prve potrošniške zakonodaje je primeren trenutek za to, da razmislimo o tem, kam naj se usmerimo v prihodnje. Sama bi si želela oblikovati v prihodnost usmerjen pristop, ki bo tudi primeren za 21. stoletje in bo dobro zavaroval potrošnike. Vaša podpora je pri tem bistvenega pomena. Še naprej si želim tesno sodelovati z vami tudi pri prihodnih poglavjih v tej zgodbi. Enako pomembno pa je tudi to, da še naprej komuniciramo, kaj vse smo dosegli. Letos bomo imeli več priložnosti za to, naprimer vrh potrošnikov junija. Takrat se bomo lahko pogovarjali o potrošniških politikah za prihodnost. Seveda pa imamo priložnost, da se o teh zadevah pogovorimo tudi danes, čez nekaj sekund. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, da ste zajeli toliko različnih vprašanj. Najprej krok koordinatorjev in potem še ostale skupine. Olga, mislim, da nadomešča gospod Gepard. Tun pa je prva govornica, mislim, da tudi nadomeščate. Hvala lepa, komisarka, da ste tukaj, da ste predstavili svoje delo do sedaj. Imate zelo zanimiv in pomemben portfelj. V tem odboru je veliko poslank in poslancev, ki bodo zadovoljni, če boste uspešni. Najprej želim reči, da je zelo pomembno, ko ste dejali, da mora zakonodaja za potrošnika biti pripravljena za digitalni trg. Digitalni enotni trg. To je enotni trg pa naj si gre za fizični, digitalni, vsi se zauzemamo za to, da bi vsi razumeli, da delitve ne sme biti. Enako velja tudi za potrošnike na tem trgu, pa naj se gre za digitalno ali pravo resničnost. Potrebujejo enako in ustrezno zaščito. In 40. obletnica je prve zakonodaje o potrošnikih. Kdaj to bilo ste dejali? 40. Uh -huh. To moramo nekako torej proslaviti, ko ste dejali, da moramo sporočiti našo zgodbo o uspehu. To je slabost inštitucij, pa naj si bo komisija ali parlamenta. Preslabo komuniciranje. Ne gre samo za naše dosežke. Gre seveda tudi za pravice potrošnikov. Komunikacijska politika v naših inštitucijah mora biti izboljšana in upam, da boste vi ena od tistih, ki bo vedela, kako to sporočiti ljudem tudi izven Brusla, da bodo vedeli, kakšne so njihove pravice. To je zelo pomembno za podjetja, za gospodarstvo, Če naši potrošniki ne poznajo svojih pravic, potem ne zaupajo podjetjem in podjetja seveda ne kujejo dobička s potrošniki, ki jim ne zaupajo. Potrebujejo pa podjetja jasna pravila in to je seveda odvisno od vas. Sedaj pa kar se tiče spletnega reševanja sporov. Imeli smo zelo dobro predstavitev in vaša zamisel, da bi to lahko ponovili, je zelo zanimiva. To kaže tudi konkretne rešitve za potrošnike in to bi lahko ukrepilo enotni trg, v tem primeru enotni digitalni trg. Nekaj pa je potrebno izboljšati. In pozorno sem sledila zelo dobro pripravljeni predstaviti, veliko je potrebno storiti še glede jezikov. Del prevoda je deloval zelo dobro, dobršen del pa sploh eh, ni deloval. Torej, ko se s proizvajalci pogovarjamo, kako diskriminatorno je ravnanje z njimi na nekaterih trgih v različnih evropskih državah, potem je to nekaj, česa se komisija ne rešuje strani potrošnika, ker ima manj ponudbe, zato ker prihaja do diskriminacije proizvajalcev v določenih državah in se zdi, da za brskalnike po internetu to ni res. Kar se tiče potrošnika, je izziv velikanski, da bi imel dostop do teh proizvodov pa tudi nimamo skupnega prodajnega prava. To ste omenili, to je velikanska težava za potrošnike, da ne more potegniti vsega iz digitalnega trga, iz skupnega trga na splošno, kar se tiče nakupov. Še prav posebno po spletu, pa ne samo. Na polskem, na primer, ne morem gledati House of Cards in to lahko gledam tukaj v Belgiji. In skrajni čas je, da končamo s takšno diskriminacijo na našem trgu. You, Olga, Olga Sehnalova. A, vážená pani komisarko, ja vi... Hvala lepa, predsednica, spoštovana gospa komisarka. Rada bi izkoristila privilegiji in vas v imenu socialistov in demokratov pozdravila v našem odboru v Evropskem parlamentu in to v maternem jeziku. Rada bi se vam zahvalila za uvodne besede in se zahvalila za tri prednostne naloge, ki ste jih omenili, kar se tiče potrošnikov. To je zaupanje, varnost in pravna gotovost. Gotovo bo veliko vprašanj, sama bi se omejila na dve. Moja predhodnica je že omenila težavno področje. To zadeva diskriminacijo potrošnikov zaradi izvora ali prebivališča. Kako bi se lahko temu izognili, ker prihajava iz iste države, sta so osebne izkušnje podobne. Imeli smo že podobno izkušnja. Sedaj pa imamo zakonodajo, ki prepoveduje tako diskriminacijo, vendar pa v praksi je to še vedno zelo prisotno. Imamo informacije z potrošniških central, da obstajajo različne pogodbene določbe, različne cene in tudi različna kakovost proizvodov istih znam, ki se prodajajo po EU. Govorili ste o zaupanju. Moje vprašanje je, se strinjate, da je diskriminacija potrošnikov nekaj, kar moti zaupanje potrošnikov v skupni trg. Kako se boste tega lotili v sodelovanju z vašimi kolegi? In potem drugo vprašanje zadeva razmere, ko potrošnik že ni mogel izkoristiti svojih pravic in sedaj toži zaradi nezakonitih ukrepov. Kot veste, imamo horizontalni zakonodajni predlog, kar se tiče kolektivnega mehanizma za pravno zaščito. Komisija je leta 2013 eh, pripravila priporočilo in se je tega lotila z prostovoljnega vidika. Rada bi vas poprašala, koliko držav članic je ta mehanizem pravne zaščite že uvedlo in koliko so ti sistemi združljivi na skupnem trgu. Ali pa morda pripravljate nov zakonodajni predlog, če ta mehanizem ne bo dosegel cilja. In potem me zanima tudi skupno evropsko prodajno pravo. Simple. Simple. Zelo enostavno vprašanje. Prav. Bomo vse koordinatorje v enem krogu, potem odgovori, potem pa še drugi krog. Anderson, EKR. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste z nami kar se nas tiče, je dobro, da govorite o prednostih te tipa za potrošnike. Naša skupina želi to res eh, odločno predstaviti in to je sporočilo, ki ga moramo poslati, kajti to se izgublja pri drugih vprašanjih v razpravi o T tipu. Mislim, da moramo potrošniško izbiro dati na vrh dnevnega reda. Kar se tiče specifičnih vprašanj, imam sledeče. Kar se tiče direktive o varnosti potrošnikov, glede sedmega člena, imamo označevanje države izvora. Bi lahko več povedali o tem v študiji, ki je pripravljena na to temo, kako se to razvija. In potem, kar se tiče digitalnega enotnega trga, najprej je nov test eh, otežil prodajo predvsem MSP-jem. In mislim, da se moramo tega lotiti, da ne bomo zabredli v težave, ki bi spodkopavale digitalni enotni trg na drugih področjih. To je prva stvar, ki bi jo rad omenil. In druga, eh, to bo ponavljanje kot pokvarjena plošča, sem kajti ponavljam to, kar so dejali že koordinatorji iz drugih skupin. Resnično je pomembno vprašanje, kar se tiče licenciranja. Ko ljudje kupujejo digitalne dobrine, se jih veliko ne zaveda, da tega morda ne morejo vzeti sabo, ko gredo v tujino in v ELS govorijo o House of Cards. Zame je pa to kriket. To je resnična težava, ki jo moramo razrešiti. Kajti, če tega ne bomo razrešili, bomo spodbujali piratstvo. Če tega ne boste mogli zakonito prenesti v drugo državo članico, potem boste to dobili nezakonito. Saj ste že kupili v drugi državi. Tako da to lahko razumemo. Moramo pa to ustaviti. Moramo zagotoviti, da bomo imeli strukturo, pravni okvir, ki bo dovoljevala ljudem, da dobijo osebino, ki si jo želijo. In da bodo tudi razumeli avtorske pravice, ki so povezane s tem. Čeprav posebno, kar se tiče omejitev glede licenciranja pri digitalnih dobrinah, bi kot del dialoga o licenciranju želeli spodbuditi proizvajalce in ponudnike platform, da bi uvedli informacije, kar se tiče omejitev, glede licenciranja, vsaj kot prostovoljni ukrep v bližnji prihodnosti. Hvala lepa. So, Dita, Dita Harantzova, liberalci. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa komisarki za uvodne besede in za vaš govor. Dotaknili ste se veliko vprašanj in kot smo videli že iz pripomp predhodnikov, imamo dve zelo seksi temi za ta odbor. Prva je T-tip, druga pa je digitalni enotni trg. Kar se T-tipa tiče, smo imeli zanimivo razpravo danes do povdne, pripravljamo naše mnenje na poročilo o TTIP-u in samo strinjam se lahko s tem, kar ste dejali o pomenu tega sporazuma za naše potrošnike. Tako da upam, da bo sporočilo našega odbora tudi v skladu s tem. Kar se digitalnega enotnega trga tiče, pa je to resnični izziv tako za komisijo, kot tudi za parlament. Mislim, da vi kot komisarka za zaščito potrošnikov morate biti odločni, kar se tiče priprave enotnega digitalnega trga in strategije na tem področju. Dovolite mi vprašanje, ki je povezano z digitalnim enotnim trgom. Gre za torej, gospodarstvo ki se nanaša na elektronske storitve. Tukaj imamo veliko, vedno več potrošnikov, ki uporabljajo storitve, naprimer elektronske rezervacije potovanj in za razvoj eh, peer-to-peer po elektronski poti. Bi lahko povedali več o tem primeru, kako vidite zaščito potrošnikov, ki sodelujo pri tem novem modelu? Hvala lepa. In potem še Denis Dejong. Hvala lepa, Viki. Hvala lepa tudi komisarki, da je prišla k nam in da je podala zelo jasne uvodne besede. Štiri zelo natančna vprašanja imam glede nekaterih o tem, ki jih je omenila. Najprej energetska unija. Moram reči, da mi je kot potrošniku všeč, da lahko kupujem obleke, vendar pa težko se prebijem skozi vse reklame za energetska podjetja. Ker odkar smo to uvedli, so ponudbe postale vedno bolj zapletene. In težava je sedaj v tem, da imamo stvari, da imamo strani, ki primerjajo različne ponudbe, ki pa tudi niso neutralne. Vse skupaj je zelo zapleteno za potrošnika, da bi se dobro odločil, katero schemo, katero podjetje bi ga naj pritegnilo. In morda bi lahko komisija to poenostavila za potrošnike, tako da bi potem ponudniki energetskih pogodb lahko poenostavili svoje proizvode. In potem TTIP. Ker ste odgovorni tudi za pravosodje, verjetno namenjate kot sodišče tudi velik, velik pomen avtonomiji pravnega reda v EU. To je sodišče, jasno povedalo pri pristopoh konvencije o temeljnih pravicah. In kaj to pomeni za ta tip? Naprimer, če vzamemo sodbo sodišča glede direktive o potrošniških proizvodih, da bi lahko naložbenik spremenil pravila za prihodnost. In to bi potem negativno vplivalo na naložbe podjetja, ki jih namerava izvesti. Potem bi se lahko obrnili na mehanizem reševanja sporov in bi potem lahko se skupaj bilo spremenjeno pravila igre zaradi te sodbe in bi lahko zahtevali celo kazni. Kakšen je torej odnos med Evropskim sodiščem in avtonomijo Evropskega pravnega reda in sistema za reševanje sporov. Veliko kolegov je že govorilo o digitalnem trgu, to je zelo pomembna tema. Ta teden je moja pozornost pritegnilo dejstvo, da v Franciji lahko dobite imeno domene samo z VR če ste podjetje v Franciji. To pomeni, da če googlate kot potrošnik v Franciji, se to ne bo pojavilo, ker Google pač najprej izbira strani, ki so blizu, geografsko blizu vam. Kako bi lahko to spremenili, kajti to je nepošteno do določenih podjetij, ki so v določeni državi, pa poslujejo v drugi in želijo tam dobro poslo poslovati. Potem pa kar se zavajočega oglaševanja tiče, odlično je, da želite to tudi urediti. V predstavitvi smo o tem že govorili in obljubili ste, da boste ukrepali in zelo sem vesel, da je to res. Samo priporočilo z moje strani, mislim, da so pravila ena stvar, vendar pa zelo pogosto je za podjetja težko izkoristiti ta pravila. Na nizozemskem imamo pisarno za pomoč potrošnikom no, tudi v posamečnih primerih. In če bi imeli omrežje takih točk, takih help deskov, bi torej dobili veliko informacij skupaj o tem, katera podjetja pravzaprav izvajajo zavajojoče oglaševanje in kako se tega lotiti. Torej, poleg zakonodajnega dela vašega predloga, bi morda lahko razmislili tudi o praktični izvedbi. Hvala lepa. I, I to... Mislim, da ne moramo pričakovati, da bo komisarka odgovorila na vsako vprašanje, če jih poslanci zastavite tudi po pet. Poskusila bo. To je tudi seveda forum za dobre zamisli. Komisarka, prosim. Privileg, to privilegijum, ki je vsem. Hvala lepa. Ker lahko govorim češko, bom tudi govorila češko. To je moj materni jezik in tako bom morda bolj jedrnata in bom povedala vse, kar želim povedati. Hvala lepa vsem za te zelo navdihujoče zamisli. Ne vem, če bom odgovorila na vsa vprašanja. Vendar pa kot eh, politik želim povedati to, kar želim povedati. Včasih politiki ne želijo odgovoriti na vsa vprašanja, ampak jaz bom poskušala to narediti. Kar se tiče gospe Tun in boljšega komuniciranja, to je pravzaprav moj hobi. In moje osebje v pisarni se tega dobro zaveda. Želimo si, da bi potrošniki bili dobro obveščeni, da bi se obveščali na podlagi dobrih informacij. In vsi si želimo, da vsi vedo, kaj počnemo in kaj pripravljamo. Naj vam podam zelo aktualen primer. Nekar, kaj se je zgodilo danes. želimo storiti več o 31 nepoštenih praksah, ki smo jih prepoznali. Želimo kampanjo za dviganje ozaveščenosti. Še prav posebno nas skrbijo ranljivi državljani, starejši državljani in ljudje na splošno, ki se vedno ne zavedajo nevarnosti, ki na njih prežijo pri določenih transakcijah. Naša dožnost je, da obveščamo. Še en primer, še nekaj, kar bom skušala doseči pri svojih kolegih. Resnično moramo trdo delati na tem. Januarja smo spožili internetni sistem za reševanje sporov. To je način za reševanje težav potrošnikov. Če so dobili proizvod in ta ne deluje, potem bo to ta forum za reševanje. To se imenuje ODR in to je nekaj, kar bi torej morali ljudje poznati že prej, ne s 1. januarjem, že med božičnim nakopovanjem. To kampanjo torej bomo morali začeti dovolj zgodaj, oktobra, novembra, tako da bomo zagotovili, da bodo potrošniki vedeli, da je ta mehanizem za reševanje sporov nekaj, kar bo začelo delovati 1. januarja. Torej, to bo začelo delovati 1. januarja naslednje leto. Gotovo bo nekaj začetniških težav, ampak sistem bo na voljo potem jeziki in prevajanje v sistemu za reševanje sporov. Da, res imamo napravo, ki naredi prevod. Imamo nekaj težav. Ta naprava ne ve vedno, kako se dobro prevaja iz enega jezika v drugi. Med eh, različnimi jezikovnimi pari se dogajajo neprijetne reči. Vendar pa s tem se ukvarjamo, s tem se bomo še ukvarjali in skušali bomo zagotoviti, da bi izboljšali kakovost prevodov. Morda bomo celo zaposlili osebje, ljudi, da bi torej prevajali, če ne bo druge poti. Torej, končni prevod mora biti pravzaprav človeški proizvod. Vemo, da je to težava s tem sistemom za reševanje sporov, tega se moramo lotiti, to vemo, in iščemo pragmatično in smiselno rešitev, da bi zagotovili, da bodo vsi jeziki na voljo. Torej, ne skrbite. Kampanja za ozaveščanje, tukaj vas v polni meri podpiramo, ODR sem že zajela v svoje pripombe. Naslednje vprašanje. Samo trenutek ali bodo potrošniki imeli večjo izbiro, serija The House of Cards. Tako, to je samo bistvo digitalnega enotnega področja in vprašanje nove zakonodaje, ki ureja nakup digitalnih vsebin. Kot sem dejala v vodoma, želimo imeti celovito zakonodajo po državah članicah. V bistvu imamo tri države članice, ki zakonodajo imajo in potem veliko vrzeli posod drugot. Radi bi zagotovili večjo mero usklajevanja na tem področju. Gospod Dalton je želel zagotovila, da bodo potrošniki vedeli, kaj kupujejo, ko kupujejo digitalne osebine. To je lahko licenca in kakšne so omejitve glede nadaljne uporabe. Gotovo, tukaj pomakljivosti so in zagotoviti moramo, da bodo potrošniki vedeli, v kaj se spuščajo, ko kupijo določeno digitalno osebino, da bodo vedeli, kaj dobijo. Bila sem že na kar nekaj sestankih in razpravah, na eni od teh seksi razprav, o katerih je govorila Dita. Ena velikih nalog za digitalni enotni trg je vprašanje digitalnih spletnih nakupov vsebin. Tukaj imamo jasno zamisel. Pripravljamo zakonodajo in To bomo skušali urediti. Potem imamo otipljive dobrine. In to tudi skušamo pripraviti v komisiji skupaj z Benkovsko. Sodelujemo tudi s podpredsednikom Ansipom, ki ima celovito odgovornost za digitalno agendo. Torej, te razprave glede potrošniških pravic, potrošniške izbire imamo, kar se tiče spleta. To je bilo neizogibno, takoj ko smo umaknili skupno evropsko prodajno pravo. In morali smo najti rešitev, takoj ko se je to zgodilo. Morali smo zagotoviti pravno gotovost in sedaj moramo zagotoviti tudi več verodostojnosti, zato da bodo potrošniki lahko zaupali v nakupe po spletu. Istočasno pa nas je skrbelo to, da ne bi bremena za podjetja bila prevelika. Najti moramo pravo ravnovesje. najti moramo srednjo pot. Gospa Benkovska je podala nekaj predlogov. Govori o tem, da bi naj pravo uporabili za prodajalce, vendar pa pri internetnih prodajah želimo imeti niz pravil, niz načel, ki se jih ne da prekršiti. Tako da bo potrošnik lahko gotov, da je vse v redu. Mi to počnemo za potrošnike, ki niso pravniki, ki ne preberejo vedno drobnega tiska prodajne pogodbe. Nekateri sploh nič ne preberejo. Nekateri potrošniki želijo samo vedeti, da ko nekaj kupijo prek spleta, da vedo, kaj se dogaja in da ne bo kakšnih neprijetnih priseneč, presenečen. Prav tako si želijo, da bo zakonodaja enaka posod. Z drugimi besedami, zakaj bi bile razlike, če bi kdo kupoval zadeve na danskem, na slovaškem, na češkem. Želimo si torej celovite, enotne standarde in pravila, od katerih, pri katerih izjem ne bi bilo ne želimo torej zmanjševati potrošniških pravic na spletu. Prav tako si ne želimo, da bi resnično nastala velika razlika med potrošniškimi pravicami na spletu in za tiste, ki nakupujejo fizično. Ko smo pripravljali prodajno pravo za nakupe prek spleta, smo se igrali za mislijo pogodbe, vzočne pogodbe in ta bi se rotira vseh pomislikov, o katerih smo govorili. V tem trenutku imamo 60 odstotkov vseh transakcij prek spleta strani potrošnikov Evropske unije ureja kalifornijska zakonodaja. Z drugimi besedami, tukaj v Evropi kupujemo po spletu na podlagi zakonodaje iz EDA. To je realnost dan danes. To je potrošniška pogodba, ki je v večini primerov na voljo in to prihaja iz EDA. Ljudje v Evropi začenjajo to spoznavati, se začenjajo na to navajati. In mislim, da si moramo ogledati ta pravila in ko skušamo uvesti evropska pravila, moramo zagotoviti, da bo do nagovorila in zajela legitimna pričakovanja potrošnikov. Naslednji teden bomo imeli razpravo v kolegiju, kjer bomo govorili o tej zamisli in predlagala bom pravila na področju spletne prodaje in potem približno šestih mesecih bomo pripravili nov predlog za zakonodajo in za oceno vplivov. Držim se torej časovnega razporeda, ki je bil opredeljen že prej. Gospa Sehnalova. spraševali ste o inventuri, kar se tiče kolektivnih pritožb. 23 držav članic je že vzpostavilo v svoji zakonodaji določen, določeno obliko le tega, to je velika večina, ne bom jih prebirala. Juli 2017 je ciljni datum za oceno vseh teh pravnih sistemov. Če bodo naša priporočila nezadostna in se države članice ne bodo ustrezno odzvale, potem bomo pripravili zakonodajo. Ne bom pa že sedaj povedala, ali bo to direktiva ali uredba. To bom sporočila kasneje. Naslednje vprašanje, TTIP. Imeli smo obsežno razpravo v kolegiju z gospod Malmström februarja in te, to ti pa se lotevamo, ne samo zvedika pravne zaščite, temveč tudi zaščite potrošnikov, kar se tiče zaščite naložbenikov, pa smo se dogovorili glede štiri vrste pravil. Najprej pravica do regulacije, mislim, da bom to prebral v angleščini. Pravica do spostavitve in potem arbitražnih sodišč razmeri med eh, domačimi pravosodnimi sistemi in SDS e in potem še zadnje, pregled eh, odločitev SDS e in eh, prizivni mehanizem. Torej, celoti gledano, četvoro pravil in še vedno je tako, da je Evropsko sodišče tisto, ki bo nadaljevalo sodno prakso pri teh primerjih. Ne bo to vse za vprašanje arbitraže. Sem na kaj pozabila? Licenciranje, da. In deljeno gospodarstvo. Dita Haranzova je poprašala o tem biseru. To je velik izziv. Vedeti moramo, ali obstaja potreba po sprejemanju zakonodaje po eni strani. Po drugi strani pa obstaja poziv k večji potrošniški zaščiti. Vendar pa, kdo je potrošnik, ki potrebuje zaščito? Potrošniki, ki se lotevajo tega, vedo, da ni zakonodajne zaščite. Mislim, da morajo potrošniki biti dobro obveščeni. Če pa uporabljajo taksi storitev Uber ali če si izmenjujejo stanovanja, nastanitve, potem morajo vedeti, kaj počnejo, da določena tveganja obstajajo. To so nove oblike potrošniškega obnašanja. Vse skupaj je rezultat digitalne revolucije. Način, kako se potrošniki obnašajo, je nekaj, kar moramo oceniti v luči tega, kar se bo dogajalo v prihodnje. In dovolite mi digresijo. Nekoč, ko so ljudje začeli uporabljati socialna omrežja, so bili sociologi zelo zaskrbljeni. Pravili so, da je to način za sprostitev energije večine. Tisto, kar je nekda bila tiha večina, je sedaj postajalo bolj glasno. In to se sedaj dogaja tudi v gospodarstvu. Ljudje so vzeli ekonomijo v svoje roke uporabljajo digitalne povezave za to, da si izmenjujejo stanovanja, hiše in vse ostalo. Videti pa moramo, kakšni so trendi, poznati jih moramo vedeti moramo, kaj ljudje počnejo, če že sprejemamo zakonodajo, moramo biti gotovo, gotovi, da naša zakonodaja ne bo omejila spontanega obnašanja potrošnikov. Vse, kar lahko storimo, je, da vzpodbujamo individualno odgovornost. Ne smemo omejevati digitalnega gospodarstva. To je digitalno gospodarstvo. Gotovo obstajajo določene pravila, ki jih je potrebno spoštovati in vsi, ki poslujejo po spletu, morajo spoštovati določena pravila. Preden pa začnemo spremati zakonodajo, si moramo gledati, kaj želimo urediti, kakšne so razmere in kam nas vse skupaj pelje in kaj je potrebno postoriti. Vse je novo. Thank you. Um, Lepša hvala. Torej, na seznamu govorcev so. Spels, then Ildigo Galpelch, then um, Christel Chaldemosa, then Lucy Anderson, then Virginie Rosary. Is there anybody? Okay. Monsieur Aremo. Anybody else? No. Še kdo? Ne. Ana Maria. In prosim, da ste kratki, kajti časa nam zmanjkuje. Ja, Vaša predstavitev je že odgovorila na številne vprašanja, eh, ki sem jih imela v mislih. Hvala lepa za vaše prizadevanje za varstvo potrošnikov. Samo kratko vprašanje. Kar zadeva enotni digitalni trg. Kot eh, veste, e-trgovina cveti na nacionalni ravni. Eh, veliko pa je še nezaupanja glede čezmejne e-trgovine. Dejali ste, da želite poenostaviti pravila, zagotoviti boljše varstvo potrošnikov. Kaj natančno pravite? Ali eh, boste ponovno revidirali direktivo o varstvu potrošnikov ali nameravate pripraviti drugačne pogodbe, kajti potem bi imela težave z neutralnostjo, mislim da ne bi smeli eh, poenostaviti e-trgovine z eh, tem, da mešamo različna pravila. Torej, zanima me, kaj natančno nameravate storiti. Nažalost, z direktivo o varstvu potrošnikov nismo dosegli popolne harmonizacije, kot smo si nekateri želeli. Drugo vprašanje je eh, direktiva o oglaševanju, ki je zavajojoča tukaj gre tudi za varstvo potrošnikov. Zanima me, ali se nameravate ukvarjati tudi eh, z oglaševanjem za otroke, ki so najbolj ranljiva skupina potrošnikov. In tretje vprašanje se nanaša na gostovanje, roaming. Kot veste, ima svet drugačno stališče kot parlament glede tega, kdaj naj bi gostovanje ukinili in tako naprej in kaj se bo zgodilo, če ukinemo gostovanje. Uh, Eh, če določimo eh, prak, eh, potem ne bo dovolj sredstev za pokritje stroškov, določene države članice se bojijo, da bi se cene za potrošnike povečale, kaj, povišale, kaj menite, kakšen naj bi bil časovni načrt in potem še uredba o varstvu podatkov, spet imamo težave z svetom, kajti naša mnenja se razhajajo. Dejali ste tudi, da želite eh, bolje ravnotežje, boljše ravnotežje eh, in tudi boljši dostop za manjša eh, podjetja, da želite zakonodajo bolj prijazno MSP-jem. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi, da uh, mora biti ta uredba uh, dolgoročna in da ne sme zavirati inovacij. In še eno vprašanje, ki sem se ga ravno kar spomnila. Ločena pravila za ženske eh, na področju podjetništva ali nameravate storiti eh, kaj na evropski ravni, da bi uspodbudili dostop eh, za ženske do podjetništva in pa trga delovne sile? Ja enakost spolov. Trenutno uh, smo ženske v tem odboru v prevladi 9 proti 2. In to je zato, ker uh, mi bolj pogosto sodelujemo na sejah, če tudi ste tisti moški, ki pridete na sejo zelo aktivni. Najlepša hvala. Moram biti prijazna do obeh spolov. gospa Galpelč. Hvala lepa, gospa komisarka. Zelo vesela sem, da ste prišli k nam. Te teme so zelo uh, pomembne. Rada bi se navezala na vprašanje gospe Tun, enotni trg. Trgovina. ponudba je veliko večja, ponudnikov je vedno več, e, torej je tukaj veliko prednosti, hkrati pa je tudi veliko slabosti, e, vprašanja varstva potrošnikov, slabša pravna zaščita in tako naprej. Moje vprašanje pa je sledeče. Na katera vprašanja se nameravate osredotočiti? na področju varstva potrošnikov, še prav posebej kar zadeva varstvo potrošnikov na digitalnem trgu. O tem ste že govorili v preteklosti. Zanima me vaši natančnejši načrti. In drugo vprašanje, ali ne moravate sodelovati z uh, komisarjem Oettingerjem glede uh, te nove zakonodaje, zato da bi zagotovili, da bo ta zakonodaja prijazna potrošnikom. Ali Torej, nameravate to storiti ali pa uh, želite neodvisen zakonodajni postopek za zakonodajo z področja varstva potrošnikov in pa Anamari bi tudi jaz zastavila uh, še eno vprašanje. Zanima me vaše stališče glede sledečega. členi o varstvu potrošnikov bi morali biti dobro znani potrošnikom na notranjem trgu. Ali načrtujete kakršne koli e, pobude na tem področju, da bi okrepili zaupanje potrošnikov, zagotovili e, boljše varstvo potrošnikov in tudi ustrezne organe, ki bodo potrošnike ščitili? Gospa Schaldemose, hvala lepa, govorila bom dansko. Er øh, Najlepša hvala, hvala lepa eh, za vašo razpoložljivost, eh, hvala lepa, da ste se pripravljeni pogovarjati z našim odborom eh, in hvala tudi za neuradne stike. Danes smo govorili o svežnju, oziroma danes niste govorili o svežnju o varnosti proizvodov in to razumem, ampak predvsem razpravljamo o digitalni agendi. Veliko je izzivov na področju eh, zakonodaje, ki se nanaša na varnost proizvodov. Tukaj govorim tudi o oznaki proizvedeno v Made in. In eh, to področje je tesno povezano z digitalnim področjem. Govorimo o možnosti tako imenovanih digitalnih etiket, ki bi lahko znižale stroške za podjetja. Tukaj eh, gre torej eh, za eh, fizičen napis na proizvodu, ki pa bi bil nameščen za pomočjo skenerja. Potem pa vprašanje. Eh, pogodbe o čezatlantskem sodelovanju. Tukaj je tesna povezava z eh, načelom eh, države izvora, države porekla. Tudi v pogodbi z Kanado smo to vključili. Ali ste razmišljali o posledicah za varstvo potrošnikov? Lucy Anderson. Najlepša hvala. Zanima me dostop eh, do pravosodja. Eh, veliko ste govorili o eh, skupnih kolektivnih tožbah, ampak člen 47 listine naj bi zagotavljal dostop do sodnih postopkov. Tukaj gre tudi za varstvo potrošnikov. Januarja ste nam zagotovili, da boste zahtevali študijo, ki se bo nanašala na postopkovne vidike spoštovanja eh, človekovih pravic. Zanima me, ali imate več informacij, kar zadeva časovnico. Kot večina kolegov. Uh, tudi eh, mene državljani sprašujejo o temeljnih eh, pravicah eh, z področja varstva potrošnikov. Tukaj govorim tudi o e-pravosodju. Ali menite, da bi potrebovali pregled spoštovanja temeljnih človekovih pravic in ali nameravate to storiti? vem, da imate tudi eh, preglednice za posamezne države, ampak določene eh, države članice pri teh eh, pravosodnih preglednicah ne sodeluje, ker ne posreduje podatkov, med njimi je tudi Združeno kraljestvo. In zanima me, ali poznate tudi kampanjo Obveščajte me, Keep Me Posted. In ta kampanja pravi, da se lahko državljani eh, sami odločajo ali nameravajo oziroma ali želijo informacije v digitalni obliki ali pa v klasični obliki, torej na papirju. Euh, gospa Rozier, najlepša hvala. Hvala lepa, gospa komisarka, da ste danes z nami. Rada bi nakratko spregovorila o, o eh, treh točkah veliko eh, je vprašanj za komisijo glede eh, e-trgovine, glede transakcij na spletu. Zanima me vidik varstva potrošnikov pri treh eh, transakcijah. Seveda je potrebno zagotoviti spoštovanje pravic potrošnikov. Zanima me tudi, ali nameravate z novim pred, zakonodajnim predlogom doseči popolno harmonizacijo ali pa želite uskladiti nacionalne režime, ki in sicer v večji meri, kot se je to zgodilo doslej. In eh, kaj bo odločilnega pomena, katera zakonodaja bo veljala v primeru transakcij na spletu? Eh, država izvora prodajalca ali eh, država oziroma stalno prebivališče kupca? Rada bi vas opozorila tudi na vprašanje, ki ga pogosto pozabljamo. Gre za eh, čezmejni pristop eh, k eh, licenciranju. Tukaj govorim predvsem o kulturnih proizvodih, o vprašanju avtorskih pravic. Pan evropske licence že imamo na drugih področjih. Kdaj nameravate to spostaviti tudi na področju kulture? Evropska komisija kot je rekla že eh, britanska kolegica, eh, mora, eh, si mora prizadevati za izvedljivost in za spoštovanje tudi nacionalne zakonodaje. Eh, poleg tega pa me zanima eh, tudi eh, spoštovanje temeljnih norm in standardov na področju kulturnih dobrin. Tukaj gre za odprtje, kar bo omogočilo tudi vstop ameriškega trga. Kako nameravite zaščititi evropske umetnike? Najlepša hvala. Pascal Achemont. Pascal. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala lepa, gospa komisarka. Pri odgovorih na prvo vprašanje ste dejali, da želite na vprašanje odgovoriti eh, zelo jasno in enostavno in da se vprašanjem ne želite izogibati. Imam še majhno vprašanje, ki sem ga že zastavil tudi druge in rad bi slišal odgovor. Zanima me, ali je za vas varstvo potrošnikov pomembno. Najbrž bi na to odgovorili z da. Če bi vas vprašal, v kolikšni meri moramo v okviru TTIP-a zaščititi varstvo potrošnikov, bi najbrž dejali, kolikor je to le mogoče. Če bi vas vprašal, ali moramo zaščititi najviše standarde, eh, ki jih imamo v Evropi, eh, bi najbrž ravno tako dejali, da seveda. Ampak ugotavljamo, da v eh, okviru CETE pri eh, navedbah eh, izvora in v Evropi jih imamo na tisoče, da jih je zaščitenih le 144. CETA je bila podpisana in le 145 eh, oznak porekla je torej bilo zaščitenih, čeprav jih imamo v Evropi na tisoče. Ali želite res zaščititi evropskega potrošnika, je torej moje vprašanje. In kako boste preprečili, da se ne bo zgodilo isto, ko se bomo enkrat izpogajali o čezatlantskem eh, prostotrgovinskem sporazumu? Thank you. I'm going to just quickly ask a couple of questions myself. Najlepša hvala. Tudi sama bi rada zastavila nekaj vprašanj. Člani tega odbora so poudarili, eh, da ne želimo, da bi pozabili na naše potrošnike eh, v tem parlamentu. Želimo zagotoviti tudi, da notranji trg deluje. zelo pomembno je torej, da ne, na, da ne pozabimo na potrošnike. Potrošniki bi morali biti ravno tako zaščiteni na enotnem trgu, kot so zaščiteni na nacionalnem trgu. In tudi na digitalnem trgu potrebujejo enako zaščito. Torej moje prvo vprašanje, ali boste zagotovili varstvo potrošnikov eh, tudi na digitalnem trgu. Ali bomo lahko to varstvo potrošnikov na digitalnem trgu izenačili z varstvom potrošnikov na tradicionalnem trgu? Ko eh, podpisujemo trgovinske sporazume, ali boste zagotovili varstvo potrošnikov? Drugič, želimo, da bi Evropska komisija na prvo mesto postavila potrošnike. Torej, pri interni reorganizaciji komisije poskrbite za to, da bo varstvo potrošniku na prve mesto. Ali nas lahko, prosim, podprete? Ali lahko zagotovite, da bodo prisluhnili našemu odboru? In eh, če se komisija posvetuje z kakšnim drugim odborom, želimo biti v to vključeni, tako da varstvo potrošnikov ne bo pozabljeno. Kar pa zadeva specifična vprašanja pravice potrošnikov na digitalnem trgu. Na določenih področjih potrošniki trenutno pravic nimajo in to je seveda potrebno rešiti. Ampak problem, ki ga vidim v trenutnem eh, predlogu, je ta, da niti potrošniške organizacije ne zagotavljajo varstva potrošnikov. In Dolga leta smo se pogajali, da smo dosegli sporazum, tako da mislim, da ne moremo več čakati. Ali ste za to, da vsaj v prvi fazi eh, sprejmemo eh, enoten eh, model eh, pogodbe in da kasneje najdemo primernejše rešitve? kar zadeva vprašanje čezatlantskega sporazuma. Ali lahko, prosim, zagotovite preglednost, eh, to je ključnega pomena eh, pri vseh eh, postopkih reševanja sporov med ulagatelji in državo. Arbitraža naj bi zmeraj potekala z zaprtimi vrati, temu ne bi smelo biti tako postopki morajo biti javni in pregledni. In potem eh, še eno vprašanje, močno si prizadevamo za boljšo zakonodajo. In naš odbor bi se rad osredotočal na izvajanje. Ali bi lahko člani vašega sekretarijata preverili, kako eh, delujejo mehanizmi eh, reševanja sporov, ko gre za pritožbe potrošnikov, eh, za manjše pritožbe in tako naprej. Ne pravim, da morate vi priti sem in poročati o tem, ampak ali bi lahko mogoče poslali kakšnega izvedenca iz komisije, ki bi nam lahko dal več informacij o tem. Najlepša hvala. Koliko časa imam?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 potrošniki to od nas pravilno pričakujejo. Prizadevati si moramo za to, da bomo imeli učinkovito in pregledno zakonodajo. Veliko uh, zadev je že urejenih v zakonodaji, pa jih še nismo izvedli. Lahko vam zagotovim, da vas bom redno obveščala o tem, kako se zakonodaja izvaja. In eh, če uvajamo novo zakonodajo, moramo paziti tudi eh, na že obstoječe navade, na pričakovanja, hkrati pa eh, moramo iskati navdih pri mednarodnih trgovinskih organizacijah, kajti te ponavadi odražajo eh, mnenje potrošnikov na trgu. To pomeni, da želim pripraviti pravila, ki ne bodo zavirala gospodarskega razvoja. To velja seveda tudi za digitalni trg, ampak o tem bom govorila še kasneje. Sedaj pa k enakosti eh, oziroma k uveljavljanju politike varstva potrošnikov na vseh področjih. Eh, v mojem kabinetu smo na, v zvezi s tem že sprejeli številne ukrepe. Zagotovili smo, da imamo eh, dovolj oseb, ki so odgovorne eh, za to, da poskrbijo eh, za spoštovanje vidika potrošnikov. Tukaj gre za preprost organizacijski ukrep, ki je bil sprejet in ki že dobro deluje. Na ta način želimo zagotoviti, da pravice potrošnikov ne bodo pozabljene. Zato smo se močno iz odzvali pri eh, načrtu energetske unije, ki ga je pripravil eh, komisar Šepčovič. Sedaj pa k vprašanju, dokolikšne mere želimo spremeniti direktivo o varstvu potrošnikov. Želimo. zagotoviti pregled obstoječe zakonodaje. Preveriti želimo, ali ta zakonodaja deluje v praksi. To želimo storiti v prihodnjem letu. Na ta način bomo poskrbeli tudi za večjo harmonizacijo. V zakonodaji moramo imeti temeljna pravila. Zavezujoča načela, ki so predpogoj vendar pa nam še zmeraj eh, manjkajo pravni pripomočki, pravna sredstva v primeru eh, pritožb, reklamacij in tako naprej. To lahko redimo z posebnim predlogom, ki bo predstavljal del digitalnega svežnja ali pa to uredimo v okviru revizije leta 2016. Torej, dodati želimo to, kar v zakonodaji trenutno manjka. Posvarili so me in povsem odkrita sem, da če bomo odprli eh, ta vrata, eh, bo postopek trajal zelo dolgo. Kot je dejala gospa Koraca, bil zelo dolgo bo trajalo, preden bomo imeli končni rezultat. In preden bomo lahko sprejeli končno zakonodajo. To je seveda tveganje, ki eh, se pojavlja. Če zahtevamo to zakonodajo, če gremo po poti refita, tukaj torej govorim o noveli zakona, potem lahko najdemo rešitev, ki bo eh, temeljila na prostovoljni izbiri. To pomeni, da bi ponudili prostovoljno pogodbo, v kateri bi eh, bile določene temeljne pravice in eh, to pogodbo bi potem eh, ponudili trgovcem in ti bi lahko to pogodbo uporabljali z namenom zagotavljanja pravne varnosti. Torej, šlo bi za neke vrste certifikat. Potrošnik pa bi na ta način dobil zagotovilo, eh, da eh, bodo spoštovane njegove temeljne pravice pri nakupu pri tem prodajalcu. Torej, to je ena izmed eh, možnih rešitev, ampak pri tem bi morali imeti intenziven dialog z prodajalci. Ampak za to se bomo odločili le, če eh, se bo izkazalo, da bi nam zakonodajna pot eh, vzela preveč časa. To bi bil vsekakor eksperiment in zanesem se na to, eh, da bi se prodajalci na to odzvali pozitivno potrošnikom bi eh, zagotovili pravno varnost in sicer povsod po Evropi, ne le v posameznih državah članicah. Katera vprašanja pa še ostajajo odprta? Ja, spol. Enakost spolov, nelojalna konkurenca učinki oglaševanja na otroke. Pripravljamo študijo na to temo, ki naj bi eh, bila gotova eh, aprila in potem bomo iz tega potegnili zaključke in eh, predlagali ukrepe. Potem je bilo tukaj vprašanje gostovanja in pristojbin za gostovanje. Te želimo ukiniti. Hkrati pa moram reči, da želimo to zakonodajo sprejeti še letos. V petek smo o tem govorili v, za svetom in eh, odziv je bil pozitiven. Čakamo tudi na zakonodajo z področja eh, varstva podatkov. Tukaj gre za svežen, ki bi lahko ukrepil zaupanje naših državljanov. Vse skupaj je povezano tudi z TTIP-om in z okrepitvijo varnosti v Evropi. To pa tudi spada med moje pristojnosti. Sedaj pa vprašanje žensk z velikim veseljem ugotavljam, da ženske v Evropi zelo dobro uporabljajo priložnosti, ki jih ponuja trgovina na spletu. E, Češko najbolje poznam in 50 odstotkov novih eh, samostojnih eh, podjetnikov eh, predstavljajo ženske. Torej, ženske znajo priložnosti boljše izkoristiti kot moški. Sem še kaj pozabila? TTIP. Ja. Visoki standardi konkretno ne morem odgovoriti na vaše vprašanje, ampak k temu se bom vrnila tudi eh, jaz na to vprašanje ne morem odgovoriti, ne zato, ker ne bi želela, ampak zato, ker si moram to podrobneje ogledati. Navedli se tudi številke, eh, ki jih ne poznam, seveda pa moramo ukrepiti preglednost. Komisarka Malmstrom se tega zelo dobro zaveda. pogajanja za zaprtimi vrati eh, seveda ne vodijo v okrepljeno zaupanje. Veliko je nasprotovanja eh, čezatlantski pogodbi in eh, temu se lahko upremo z, le z preglednim delovanjem in jaz želim delovati v tej smeri. Nisem proti temu, da bi se pogajali o TTIP-u, ampak Takoj, ko bo šlo za varstvo potrošnikov, bom tudi podala svoje mnenje. Avtorske pravice. Gospa Rozier, ugotoviti moram, da so avtorske pravice ena izmed eh, prioritet digitalnega trga. Varstvo potrošnikov, avtorske eh, pravice. To sta dve pomembni temi, ki se nanašata na. Eh, e-trgovino, vendar pa to ne spada v moje pristojnosti, tako da ne morem ponuditi konkretnega odgovora. Žal mi je, da moram zaključiti z eh, tem, da vam pravzaprav ne znam odgovoriti na vprašanje, ampak eh, še naprej sem se pripravljena pogovarjati z vami in veselim se že nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa tudi za številne pobude, eh, ki nam jih dajete za naše tekoče delo. Naslednja točka izmenjava mnen. Pascal Duhon bo predstavil Evropski sklad za strateške naložbe. Če bi te videla v dvorani, bi bilo to še toliko boljše, tako da če se omaknete, ljudje, ki stojite pred njim. Hvala lepa, Viki, za besedo. No, kot nakazuje že naslov te točke, gre za izmenjavo mnen o tem predlogu, tako da ga ne bom na dolgo in široko predstavljal. Dvakrat smo se že pogovarjali o teh vprašanjih z poročevalci v Senci, gre za Evropski sklad za strateške naložbe. Stališča so se zbližala v zadnjem obdobju, tako da bomo kmalo dosegli dogovor, ki bo deležen tudi čim širšega soglasja in podpore. V parih besedah, če predstavimo se skupaj, kakšna je filozofija, filozofija, ki jo zagovarjamo in mislim, da vsi podpiramo. V Evropi potrebujemo naložbe, ampak te naložbe ne bi smele biti odkudarkoli in izvedene na kakršen koli način. Na voljo imamo obzorje 2020 strateške sklade in vse skupaj mora biti seveda skladno s cilji, ki jih skuša Unija izpolniti, vse skupaj mora biti skladno s pogodbami in zakonodajo. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Člen 1.1. Sam sem želel omeniti tudi mikropodjetja, socialna podjetja, tudi vzajemne družbe, ne samo MSP-je, tako da se področje nekoliko razširi. Želimo si, da bi uh, imeli okoljsko, socialno in gospodarsko dodano vrednost dolgoročno gledano. MSP, govorimo o podjetjih, ki zaposlujejo manj kot 1500 oseb. Zakaj smo dvignili številko z 1000 na 1500? O tem smo se veliko pogovarjali namreč. Ne gre za to, da tisti, ki zaposlujejo več kot 1500 ljudi, ne morejo zaprositi za kakršno koli možnost. Člen 125.1 o tem govorita. Je pa 1500 številka omenjena v direktivah Evropske unije o državni pomoči, s katero naj bi se spodbujale naložbe, tudi kapitalske naložbe v MSP-jih. ELS je zastavila vprašanje s tem v zvezi, zakaj 1500, da načelom sicer temu ne nasprotujejo, odgovor je, ker je tako zapisano v smernicah unije šempi 2, dokončanje enotnega trga, tudi digitalnega trga, to po mojem ne bo nobenih težav, javne storitve, projekti morajo spodbujati razvoj javnih storitev, potem trajnostni promet. Povsod se omenja ta beseda trajnosten. Ocena učinka mora biti pripravljena in sicer kakšen bo učinek na gospodarstvo, socialno in okolje. Vse skupaj mora imeti pozitiven učinek lokalne skupnosti je treba prav tako vključiti v delo, to je pomembno. Naj vas spomnim še na to, da morajo organi v največji možni meri spoštovati socialne, ekonomske in okoljske standarde. Skušal sem biti čim bolj hiter, tako da nekoliko nadoknadimo zamudo, do katere je prišlo danes. Pri dnevnem redu še roki, jutri se bomo ponovno srečali ob enih sporočevalci v senci, pogovarjali se bomo o kompromisnih predlogih, drug teden v torek pa bomo vsem skupaj glasovali. Se pravi, vse skupaj že zrelo za ustrezno obravnavo. Mislim, da bomo kmalo lahko zaključili tudi s pripravo kompromisnih predlogov. Hvala. Eva Panova. Kolegica Panova. Hvala, predsednica. Hvala lepa poročevalcu. V imenu poročevalca v senci gospoda Štefaneca pozdravljam predlog komisije. Gre za uredbo, ki naj bi zagotovila naložbe in povečan dostop do finančnih virov za podjetja. Gospod Štefanec pozdravlja to, da ste se osredotočili na MSP-je. Mala in srednja velika podjetja igrajo ključno vlogo v evropskem gospodarstvu, so tudi eden od glavnih ustvarjalcev delovnih mest. Zato bi MSP-ji morali biti deležni največje pomoči, ki izhaja iz tega predloga. Kolega predlaga, da bi pri členu 5.2 še nekaj dodali, da bi omenili tudi razvoj notranjega trga zlasti, digitalnega trga in digitalne infrastrukture. ELS bi si želela vključiti tudi referenco na razvoj evropskega notranjega trga, da potrebujemo tudi ustrezen okvir, znotraj katerega bomo dosegali cilje te uredbe, potrebujemo tudi boljšo podlago za industrijsko zmogljivost v Evropi, ki jo je treba ukrepiti. Potem je tu še referenca na digitalni enotni trg, na digitalno infrastrukturo, ta referenca je pomembna spodbuja namreč povezovanje in povezan digitalni notranji trg. S tem bomo izboljšali inovacije, oblikovali bolj kakovostna delovna mesta, zlasti za mlade generacije. Razviti je treba digitalno infrastrukturo, ker je to pomembno. Zlasti, ko gre za vključujočo družbo, ki temelji na znanju. Takšna infrastruktura je predpogoj. Še par stvari bi radi povdarili na področju notranjega trga, zlasti tiste zadeve, ki imajo največji potencial za rast in za poslovanje. Mislim, da bi morali dopustiti tudi nekoliko več fleksibilnosti, da bi vzdržni podjetji, vzdržni projekti na drugih področjih bili upravičeni do financiranja, če so skladni z političnimi prednostmi in nalogami Evropske unije. Jaz mislim, da bi morali upoštevati tudi druge instrumente, kako eden dopolnjuje drugega. Ne smemo spodkopavati kohezijskih ciljev unije, zagotoviti je treba uravnoteženost naložb po Evropski uniji. Priznati moramo tudi to, da se v nekaterih državah članicah finančni trg ni ustrezno razvil, s tem pa se škoduje splošnemu cilju, ki ga skušamo doseči s to uredbo. Pomembno je, da zagotovimo visoko kakovostno tehnično pomoč na terenu, tudi preko decentralizacije tega svetovalnega vozlišča. Na splošno gledano skupina pozdravlja predloge sprememb, s katerimi bomo okrepili notranji trg MSP-je, inovativnost, konkurenčnost. Nekaj dobrih predlogov je bilo podanih tudi strani drugih skupin. Te predloge bomo podprli. Ne moremo pa podpreti predlogov sprememb, v katerih piše, da bi se sprejemanje odločitev moralo še zaplesti oziroma da bi moralo postati bolj politično. Naprimer, predloga sprememb 58 in 27 govorite o tem. Ne moremo podpreti črtanja člena 18 in člena 19, če ne bo kakršnih koli dodatnih alternativnih možnosti za financiranje, kajti naložbeniki potrebujejo predvidljivost, sicer ne bomo dosegli ciljev tega naložbenega načrta in spodbudili zasebnih sredstev, tega ne bomo podprli poročevalec v senci je želel omeniti te točke, ki sem jih sedaj predstavila v njegovem imenu. Kolega Koferati. Grazie. Hvala lepa, gospa predsednica. Na domeščan kolega Levante, ki je na poti v Panamo. Ne vem, morda imajo tudi v Panami težave s potrošniki. Nam bo on povedal. No, sam lahko samo potrdim, kakšno je stališče socialistov. Mi smo ustrajali na tem, da potrebujemo naložbeni načrt. Prihodnost Evrope bo pozitivna samo, če bo gospodarstvo posameznih držav znotraj unije ponovno raslo. V zadnjih dolgih letih do tega ni prišlo zato potrebujemo dodaten napor, sprostiti je treba dodatna sredstva, predvsem pa je treba izpostaviti tista področja, kamor bi morali več vlagati. Ta sklad bi moral čim hitreje postati operativen, nimamo več časa za zgubljati. Živimo v zelo težavnih časih, V nekaterih regijah so se stvari bistveno poslabšale, predvsem imamo v mislih življenski slog na milijone oseb. Hitro moramo delovati in ukrepati, vendar moramo poskrbeti tudi za ustrezno strukturo tega sklada. Ta struktura mora biti dovolj enostavna, da ne bomo z birokratskega vidika stvari zapletli, da ne bo prišlo do kakršnih koli zamud pri izvajanju investicijskega sklada, ker bomo s tem preprečili njegove pozitivne učinke. Bi morali pa skrbno pregledati tudi, kaj se dogaja na tistih področjih, ki jih je kriza najbolj prizadela. To so področja, ki so tudi najbolj izpostavljena krizi. Prednostno nalogo bi morali opredeliti kot nalogo, ki bo, v okviru katere bomo natančno opredelili, katera področja so najbolj potrebna pomoči, spostaviti je treba tudi najbolj pomembne sektorje, ki imajo največji potencial tudi z vidika inovativnosti. Ne smemo gledati zgolj na kratkoročne učinke, naprimer, ko gre za ustvarjanje delovnih mest, za večanje bogatstva. Pogledati je treba tudi, kaj se dogaja s proizvodnim sistemom v Evropi, da bo ta sektor postal bolj konkurenčen iz, tako z vidika obrtnikov kot industrijskih akterjev. Cenim delo, ki ga je opravil poročevalec, vendar moram vseeno reči, da se bomo v prihodnjih dneh na sestankih poročevalcev v Senci še bolj poglobljeno lotili tega pragu. 3000 zaposlenih na podjetje. Namreč to številko naj bi znižali na 1500. Nimamo kakšnih ideoloških razlogov, zakaj bi temu nasprotovali. Mislim, da bi morali poskrbeti predvsem za čim večjo učinkovitost. V sektorju blaga in storitev so MSP je najbolj pomembni akter. 1500-3000, to je prak, ki ga uporabljamo pri velikih podjetjih. In ravno ta prak lahko seveda naredi precejšno razliko v okviru proizvodnega sektorja. Najti moramo čim bolj homogeno rešitev, pogledati moramo, kakšno je stanje v vseh evropskih državah in na vseh področjih, da ne bomo kogarkoli izključili, da ne bo prišlo do niže stopnje naložb v določenem sektorju ali območju zgolj zaradi napačno zastavljenega pragu potem je pa tu še par stvari, ki so skupinje zdaj še posebej pri srcu. Že prej sem omenil, da je treba izpostaviti tiste sektore, ki imajo največji inovativni potencial. To so sektori, ki bodo lahko pozitivno potem vplivali tudi na naš prihodek. Enako pozornost pa moramo seveda posvetiti tudi. tudi tem ravnotežju med javnim in zasebnim. Ali bi morda morali poskrbeti za večji prispevek zasebnega sektorja. Komisija je podala svoj predlog s tem v zvezi in tam najdemo kar nekaj pretiranih predlogov. Da bi naložbe zasebnega sektora rase tako hitro in v takšnem obsegu, kot napovedujete, to se mi zdi nekoliko neverjetno. Javni sektor je tisti, ki bo lahko tudi več prispeval in s tem spodbudil naložbe zasebnega sektorja. Mislim, da bomo tako tudi dosegli največji možni pozitivni učinek. Hvala še enkrat poročevalcu za upravljeno delo, hvala lepa za pripravljenost na sodelovanje. Lahko še enkrat potrdim, da bomo delali na tem, da čim hitreje najdemo rešitev v roku, ki ste ga nakazali, rešitev pa mora biti seveda čim bolj soglasno tudi sprejeta. Hvala. Hvala lepa. Sama sem poročevalka v senci v skupini EKR. Hvala lepa poročevalcu, ker je poskrbel za to, da je to poročilo zelo ciljno usmerjeno. Hvala, ker ste poskrbeli, da ima tudi odbor INKO kaj zapovedati pri tem poročilu, da se sliši naš glas. To je področje, ki je v pristojnosti tudi našega odbora. Odbor za promet je seveda pristojen, če se v besedilu omenja beseda promet. Odbor za kulturo je pristojen na področjih, kjer se omenjata kultura in izobraževanje. Odbor ITRE je zadolžen bolj za industrijo. Notranji trg, varstvo potrošnikov, to pa je področje, kjer je lahko pristojnih več odborov. Pristojnosti, ki so nam jih dodelile, so se omejevale tudi na člen 5.2, na člen 1. Torej, gre za vprašanje, kaj skušamo sploh doseči s tem skladom. O tem govori člen ena. Pri nekaterih členih nismo pristojni. Ko se pogovarjamo o teh zadevah, me stvari nekoliko skrbijo tudi na podlagi predlogov sprememb, ki so bili sicer uloženi dobro namerno, ampak ti predlogi sprememb bi utegnili nekoliko utišati naš glas hvala lepa poročevalcu, ker je jasno zapisal v prvem predlogu spremembe, da mora sklad za naložbe seveda upoštevati tudi pravila, ki veljajo na notranjem trgu. Sklad ne bi smel delovati diskriminatorno. Na notranjem trgu moramo zagotoviti enakopravne pogoje za delovanje, zato tudi imamo konkurenčno pravo in pravila, zato tudi obstajajo izjeme. Hvala lepa, da ste v svojem predlogu spremembe to omenili. Prav je, da se sredstva razdeljujejo na nediskriminatoren način, sicer bi lahko stvari spodkopali. Pogledati si je treba tudi to, odkot prihajajo sredstva, iz katerih drugih delov proračuna, da bomo primerjali med seboj primerljive stvari da ne bomo imali denarja iz delov proračuna. S pomočjo katerih bi potem lahko spodbudili dodatna sredstva iz drugih delov. EFSI bomo seveda financirali tudi iz tistih področjih, ki se nanašajo na notranji trg. Hvala torej za predlog 1. Sam sklad za strateške naložbe bi moral biti zgolj začasna rešitev, vendar začasna rešitev, ki deluje. Strateškimi naložbami naj bi pomagali zagnati naložbe v Evropi. V Evropi namreč precej zaostajamo na tem področju tudi zaradi krize. Kot skupina, EKR želimo poskrbeti predvsem za to, da se ne bo kakorkoli ošibil večletni finančni okvir. Upoštevati je treba tudi druge reforme, s katerimi skušamo spodbuditi naložbe in razvoj. Še posebej imamo v mislih naložbe iz zasebnega sektorja, potem je tu še upravljanje javnih, z javnimi sredstvi, s katerimi naj bi spodbudili rast. Sklad za strateške naložbe ne bi smel izkrivljati česarkoli izbira projektov mora potekati na neodvisen način. Izbiro morajo praviti strokovnjaki, kakršnakoli politizacija sklada za strateške naložbe bo preplašila vse tiste naložbenike, ki bi jih utegnil ta sklad pritegniti. Zato sem tudi uložila nekaj predlogov sprememb po smislu, da je treba projekte izbirati na podlagi njihovega potencijala in kakovosti. Predvsem pa je treba seveda izpolniti test gospodarske vzdržnosti. Zelo pomembno je, da naložbenikom povrnemo zaupanje. To lahko storimo tako, da jih prepričamo, da bodo naložbe verodostojne. Predlogi sprememb, ki so bili vloženi na to besedilo v drugih odborih, govorijo o tem, da bi minimalna sredstva iz evropskega proračuna morali nameniti v doseganje tega cilja, vendar s tem spodkopavamo verodostojnost tega instrumenta, samega sklada EFSI. Mislim, da to ni prava pot za naprej. Če želimo, da EFSI deluje, moramo vedeti, da bomo morali sredstva najti tudi v evropskem proračunu. Predlogi sprememb, ki sem jih uložila, so nekoliko bolj nijansirani. Če bomo morali denar vzeti iz sredstev za raziskave, potem ne bi smeli sredstvo imati iz osnovnih raziskav, iz zgodnih raziskav, temveč iz področji, kjer že obstajajo javno-zasebna partnerstva, naprimer. Tako bomo tudi premostili ta razkorak. Več denarja moramo nameniti za, za raziskave in znanost, za naložbe v infrastrukturo, za vzpostavljanje infrastrukture na digitalnem notranjem trgu. Upam, da nam bo to uspelo doseči z skladom EFSI, vendar kot rečeno, primerjati moramo stvari, ki so vsi med seboj primerljive. Lepo prosim vse, da se v predlogih spremem posredotočite na ključne zadeve, Ne gre za to, da bi bili predlogi slabi, morda pa bi lahko razvodeneli sporočilo, ki ga želimo posredovati kot odbor. Toni? Hvala, predsednica, hvala tudi poročevalcu. S tem skladom bomo res lahko izboljšali same okoliščine za naložbe, vendar moramo poskrbeti za svež kapital. To je ključnega pomena. Sicer ne vem, kje bomo dobili vsa ta sredstva. Vzvodi, ki jih tu napovedujete, so sicer privlačni, ampak ne vem, ali so izvedljivi. Potrebujemo strukturne reforme. Če bi lahko države članice spodbudili k temu, da začnejo izvajati strukturne reforme, oziroma če bi vsaj dali določeno prednost tistim državam, ki so se k temu zavezale ali že izvedle reforme, potem bi Bilo to dobro, kar nekaj držav članic se je že podalo na to pot. Te države bi morale, po mojem mnenju, imeti prednost. Nima smisla, da vlagamo dober denar v slabe naložbe. Podpreti je treba države, ki napredujejo, ki se premikajo naprej. Bolj kot bomo pametni pri povezovanju teh sredstev s strukturnimi, nalož, strukturnimi reformami več zasebnih sredstev bomo pritegnili. Glede predlogov sprememb, ki sem jih uložil, skušal sem se osredotočiti na tista področja, ki so v pristojnosti odbora in kot o tem smo govorili na sestanku pročevalcev senci prejšnji teden. Večina predlogov sprememb leti na člena 1 in 5. Pomembno je, da zagotovimo neodvisno sprejemanje odločitev. Pri tem skladu potrebujemo neodvisen usmerjevalni in upravni odbor. Če želimo pritegniti zasebne naložbe in sprostiti v ta vzvodni potencial, moramo pritegniti tudi posameznike iz naložbenega sektorja. Samo potem bo lahko ta sklad deloval. Predloge sprememb pri prvem členu sem oblikoval zato, da bi svet in parlament kot so zakonodajalca ocenila sporazum med komisijo in EIB-jem, predna začne ta sporazum veljati. Evropski sklad za strateške naložbe bi moral dopolnjevati obstoječe programe, projekte, ki jih bomo financirali s tem skladom, morajo biti projekti z višjim tveganjem. Vendar moramo biti modri, ko ocenjujemo više tveganje. Više tveganje pomeni tudi višji donos. Zasebnih sredstev ne bomo pritegnili, če bo donos 2 odstotka. Donos bo moral biti 10 odstotkov ali višji. Veliko smo govorili o visokem tveganju, ko smo obravnavali ta sklad zasebni vlagatelji bodo zagotovo želeli veliko višjo donosnost. EFSI bi moral poskrbeti tudi za financiranje vseh energetskih infrastruktur, da bi te postale sinhronizirane. To bi morali vključiti v področje uporabe. Večji zagon je treba dati tudi boljše usmeritve veliko lahko privrčujemo in delujemo bolj učinkovito, če sinhroniziramo energetski trg. Digitalni trg, to je prav tako pomembno, vlagati je treba vanj, enako velja za e-trgovino. To so moje ključne pripombe, se bom pa z poročevalci, vsemci in poročevalcem jutri na sestanku o tem z veseljem še pogovarjal. Denis, hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa za vse, kar ste prej povedali, nekoli, koliko ste nas opomnili na to, da moramo biti bolj ciljno usmerjeni. Pri svojih predlogih sprememb nisem skušal sprožiti temeljne razprave o tem, ali je to dober instrument ali ne. Nekoliko nenavadno je, da komisija pravi, da države članice nečesa ne morejo storiti zaradi vrčevanja, če pa želite na evropski ravni prispevati v ta sklad, določeni vrčevalni ukrepi odpadejo, da ne bojo vsega, kar ste samo ložili, upoštevali pri primankljaju. Ne vem, zakaj potem pomembnih nacionalnih naložb ne morete izključiti iz nacionalnega primankljaja. Saj gre za isto logiko, ampak pustimo to ob strani, nisem uložil predloga spremembe s tem v zvezi tudi zaradi tega, ker se moramo jasno osredotočiti. Še nekaj bi rad omenil, česar sicer nismo vključili v besedilo, sam sem poročeval z osenci v odboru za proračun. Prejel sem zelo kritično poročilo Evropskega računskega sodišča. Ne moremo financirati visoko tveganih projektov z javnim denarjem, dobiček pa bo šel v zasebni sektor če pa bo prišlo do izgube, jo bomo plačali davkoplačevalci. To je precej nenavadno v tem mehanizmu. V odboru KONT smo se posredno s tem ukvarjali, sicer nisem v tem odboru vložil nobenih predlogov spremenj s tem v zvezi, bi pa vseeno rad povdaril, da obstajajo pomembno vprašanje, ki jih mi v tem mnenju ne moremo nasloviti. Sem pa sam izpostavil dve zadevi, eno bom povdaril, ker so drugo omenili že ostali. Vesel sem, kakšen pristop si je zauzela ELS do MSP-jev, tudi sam imam predlog spremembe s tem v zvezi. MSP-ji bi morali biti prvi upravičenci tega naložbenega načrta in teh naložb. Veliko smo storili za MSP-je v našem odboru, zlasti na področjih, ki so v naši pristojnosti. Potem pa še par besed o preglednosti. Govorili smo o preglednosti upravljanja skupina Alde, to izpostavila. Potem je tu še Evropska investicijska banka, res moramo ustrajati na preglednosti. V našem interesu je, da dobimo nekaj za to, kar uložimo. Ne moramo financirati nepopolnih projektov, vedeti moramo, kakšni so ti projekti. Tudi v odboru Ekon se bodo lotili tega vprašanja v okviru EIB-ja, prav tako to obravnavajo. Še zadnja zadeva. Res me je nekoliko skrbelo to, da sredstva iz teh investicijskih skladov prihajajo iz proračuna. Stvari se morajo ujemati če se ne bodo, bomo predsredstvo oduzeli za inovacije. Hvala. Želi še kdo besedo? Kaj je kalas? Hvala lepa. Sama bi podprla to, kar je povedal kolega Anton. Če bomo sprejeli dobro zakonodajo, potem ima Evropski sklad za strateške naložbe veliko veliko možnosti, da pritegne zasebni kapital. Številni projekti imajo dolgoročno gledano visoko tveganje, se pravi, da težko pritegnejo naložbe, ampak so dolgoročno vzdržni. Široko poslovne povezave so naprimer dober primer. Pomembno je, da se sklad za strateške naložbe osredotoča na strateške naložbe. S tem naj bi spodbudili dodatna sredstva. Anton je omenil tudi usmerjevalni odbor. Ta naj bi poskrbel za to, da se izvajajo srezna pravila z področja preglednosti, odgovornosti pri sprejemanju odločitev, pravila z področja nasprotja interesov. Izvajajo s tem bomo ulili več zaupanja v vlagatelje. Pri zagonskih podjetjih pa je pomembno vedeti to, da moramo zagotoviti različne vrste finančnih virov za posamezna podjetja, kajti potrebe se spreminjajo v posameznih razvojnih fazah zagonskih podjetij. Tudi sam način razmišljanja moramo spremeniti, kako opredeljujemo uspeh, kako prevzemamo tveganje. Zagonska podjetja lahko večkrat doživijo neuspeh, preden doživijo uspeh. Če doživijo neuspeh, jim moramo dati možnost, da še enkrat poizkusijo. V tem poročilu se sicer tega ne omenja, je pa to splošna pripomba, ki bi jo morali upoštevati. Hvala. Komisija skrbno posluša to razpravo. Želite besedo za minutko, predem besedo nazaj poročevalcu? Yes, uh, thank you, Madam Chair. Um, Hvala, predsednica. Na srečo je ena ali druga ali tretja skupina že podala večino pripomb, ki sem jih sam želel podati. Hvala poročevalcu, poročevalcem v senci in vsem ostalim. Skrbno smo prisluhnili tej razpravi. Ugotavljamo, da obstaja med političnimi skupinami pri nekaterih vprašanjih precej raznoliko mnenje. Bi pa rad na hitro preletel par stvari. Mimo grede tudi pojasnil, zakaj menimo, da so pomembne. Najprej, zelo veseli smo, da se je pojavila ta nuja po obravnavi tega predloga, kot je rekel kolega iz skupine SD. Vsi se strinjamo, da so zadeve nujne, da jih je treba nujno obravnavati nujno potrebujemo naložbe, vsi se strinjamo s to analizo, nujno potrebujemo delovna mesta v Evropski uniji, nasplošno gledano. Nekaj moramo storiti s tem v zvezi hitro, predvsem pa tudi pomenljivo zlasti z vidika števila novih delovnih mest. 350 milijard evrov naj bi pridobili v naslednjih letih za naložbe in skupaj s temi naložbami bomo ustvarjali tudi delovna mesta. Čim hitreje, če se da, vsakem letu, ko bi lahko bili ustvarjali delovna mesta in jih nismo ali jih ne bomo, bo to za nas neuspeh. Vse, kar traja predolgo, tudi z vidika zakonodajnega postopka, pa tudi z vidika izvajanja, je nepotrebno in bi se temu morali izogniti. Zato smo predlagali jasen postopek, tudi struktura za sprejemanje odločitev ni preveč zapletena. Naj zaključim. Ja. Uh, Potem pa bom zelo na hitro zaključil. Delovati moramo hitro, biti moramo dovolj prožni, tako bomo lahko mobilizirali tudi čim več zasebnega kapitala in sredstev Evropske investicijske banke. Izogniti se želimo zapletenim postopkom, tudi ko gre za spreminjanje preomene direktive. Glede na to, da gre za javna sredstva moramo izvajati določene varovalke in evropske politike. Upoštevati je treba tudi to načelo dodatnosti. Nima smisla, da vlagamo denar v projekte, ki bi jih izvedli v vsakem primeru. Izbira projektov mora potekati čim hitreje in čim bolj učinkovito. Še zadnja pripomba zelo na hitro. V predlogih sprememb se omenja tudi vprašanje, odkot naj vzamemo ta denar. Razumemo sicer logiko, da bomo nekoliko skrčili programe in projekte, ki se oddaljujejo od notranjega trga. Če boste pogledali finančne izjave, ki smo jih podali, boste ugotovili, da to drži. Programi iz obzorja 2020, ki so bolj oddaljeni od tega notranjega trga, so bili deležni manjšega prerasporejanja v, poveza, v primerjavi z drugimi programi, ki so bližje notranjemu trgu. Pri tistih bolj oddaljenih je bila prerasporeditev višine 1,7 odstotkov, pri teh bližje pa nekje v višini 10 odstotkov. In s tem zaključujem. Hvala. Pascal, za zaključek zelo, zelo na hitro. Viki. Vesel sem, da sem pripravil to mnenje v odboru IMKO, da mi ni bilo treba tega pripravljati v drugih odborih. Vesel sem, da smo se odločili v našem odboru, da bomo delo osredotočili na jasne cilje. Kolega Dionk je prej omenjal tudi samo naravo nalož, potem vrčevanje. S tem vprašanjem bi se lahko zelo dolgo ukvarjali, ker gre za realne probleme. Vesel sem, ker je bilo upravljeno kakovostno delo. Vesel sem, da se strinjamo s tem, da moramo ohraniti MSP-je, da jim je treba pomagati. Tudi komisija je rekla, kako pomembno je to, kako pomembno je, da se zavedamo vsega tega. 26 ali 27 milijonov brezposelnih je v Evropski uniji. Majhna podjetja skušajo zakrpati proračun vsak dan če bomo mi kakorkoli lahko k temu prispevali, toliko bolje. Hvala lepa. Točke razno ni. Zato se stane hvala vsem, da ste bili tukaj včeraj in danes. Naslednji sestanek pa je v torek. 24. marca ob 15. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo s sestankom koordinatorjev.